Tako, spoštovani kolegi, nazaj na delo. Priporočilo za drugo obravnavo. Skupno stališče sveta o omrežjah in storitvih varstva zasebnosti in pravice uporabnikov. Gre za poročilo gospoda Malcoma Harborja. Gospod Mann. Frau Präsidentin. Gospa predsedujoča, imam postopkovno vprašanje. Preden eh, smo začeli glasovati, ko je bilo, glas, ko je bilo zasedanje na kratko prepovedano, je eden od eh, poslancev utihotapil kandidatko in eh, na ta način zlorabil naš parlament. Uh, mislim, da bi bilo potrebno, da uh, za to odgovarja. You, Mann, be... Hvala lepa, gospod Mann, to bomo preiskali. Če se zdaj povrnemo k glasovanju. Gospod Doyle. Thank you very much, um, Mr. President. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kar zadeva glasovanje, ki je pred nami, zdi se, da glasujemo o kompromisnem besedilu odbora, ne pa o amandmajih najprej. In zdelo bi se, da bi bilo običajno, da najprej glasujemo o amandmajih. tako da bodo, da bo jasno, kaj je tisto, kar bo sprejeto kot prvo. Zato vas pozivam, da uporabite svoje povlastila v skladu z 19. členom poslovnika in spremenite vrstni red. Gre za amandma o pravicah državljanov in to je zelo pomemben amandma tako za poročilo Harbour kot za poročilo Trautmann. Hvala. Kolikor vem, s tem eh, ni nobenega problema, ne vidim nobenega problema, kar zadeva vrstni red in zato bomo nadaljevali tako, kot piše na glasovalnem seznamu. Najprej torej prvi svežen, kompromisni svežen amandmajev in sicer ustrezni del prvega bloka amandmajev. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Lahko preverimo, lahko preverimo, ker je zahtevana kvalificirana večina. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi oddali glas? Konec glasovanja. Dejansko sprejeto. Hvala lepa. Zdaj prehajamo na člen 20. Tukaj imamo štiri amandmaje. Najprej ustrezni del amandmaja 103 po imensko. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. S tem so ostali amandmaji brezpredmetni in prehajamo na ustrezni del amandmaja 103, zopet poimensko, začenjamo s glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Tudi to je sprejeto. Na vrsti so amandmaji 101, 111 in 117, to so identični amandmaji, glasujemo poimensko, začenjamo z glasovanjem. Ste vsi oddali glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasujemo o amandmajih 102, 112 in 118, tudi poimensko, začenjamo z glasovanjem. ste vsi vdali svoj glas. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandmaji 62, 94, 104 in 119 to so identični amandmaji. Glasujemo poimensko, začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandmaje 96, 106 in 120, identični amandmaje, glasujemo poimensko. Ste vsi oddali glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasujemo o ustreznem delu amandmaja 103. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Vodna izjava 22, zopet ustrezni del amantmaja 103, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj prehajamo na uvodno izjavo 26, ustrezni del amantmaja 103, zopet poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 18. Glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Na vrsti so amandmaje 95, 105 in 114, to so identični amandmaje, glasujemo poemensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. S tem je skupno stališče potrjeno z izglasovanimi amandmaji. Prehajamo na naslednjo točko, in sicer glasovanje v drugi obravnavi. Skupno stališče sveta, elektronska komunikacijska omrežja in storitve, gre za poročilo gospe Trautmann. Besedo pa ima naprej gospa Harms. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Priglasila sem se k besedi, ker Nisem eh, zadovoljna z vrstnim redom glasovanja pri tem poročilu in zato prosim, da mi dovolite, da spremenimo eh, vrstni red in da ponovno dobim besedo pred glasovanjem o desetem predlogu spremembe. Hvala lepa. Kar zdajva amandma 10, bomo imeli razpravo, ko ta pride na vrsto. Torej najprej prvi svežen, poimensko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Amandmaja 3 in 7 glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj glasujemo o ustreznem delu amandmaja številka 1 in sicer zopet poimensko začenjamo z glasovanjem. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Gospa Harms, smo pri amandmaju 10 gospa predsedujoča v imenu politične skupine zahtevam da spremenimo vrstni red glasovanj in da glasujemo o celi vrsti enakih predlogih sprememb različnih političnih skupin, ki so bile predvidene za glasovanje po desetem predlogu sprememb, torej da v te glasujemo pred predlogom spremembe deset. In sicer moja temeljitev je naslednja. Po mojem mnenju so ti predlogi sprememb različnih političnih skupin eh, usmerjeni v zaščito dr pravic državljanov, ko gre za prekinitev dostopa do uh, interneta in mislim, da gre bistveno dlje kot kompromisni predlog in da uh, Evropski uh, parlament uh, imel tako jasno stališče o teh zadevah in da se tukaj lahko ponovno izrečemo za najvišjo raven zaščite pravic državljanov. Obžalujem, da ob koncu eh, zelo dobrih posvetovanj eh, se ne morem strinjati s kolegico Trautmanovo, ampak to eh, dobro posvetovanje, dober rezultat, svežna na koncu. Eh, Eh, ne sme pripeljati do tega, da spotoma eh, kratimo pravice državljanov. Hvala, gospod Alvaro. Dank. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Na podlagi 45. člena poslovnika in člena 155.2 se želi skupina liberalcev priključiti zahtevku skupine zelenih o spremembi vrstnega reda pri glasovanjih, torej da najprej glasujemo o eh, svežnju sprememb političnih skupin pred desetim kompromisom in to eh, zato, ker. Eh, naša politična skupina na podlagi včerajšnjih posvetovanj tudi ne podpira več predloga spremembe deset. Uh, In eh, po 145. členu predsedujoči odloči, kateri, o katerem o eh, nasprotujočih si predlogu sprememb se najprej eh, glasuje in mi smo prepričani, da je potreben najprej sklep nekega sodnega organa, preden se lahko posega v pravice državljanov. Hvala. Nibler. Hvala lepa, gospod Nibler, v vlogi predsednice odbora. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ne govorim v uh, vlogi b, eh, predsednice odbora, ampak v vlogi poročevalke svoje skupine za, ta, uh, za to poročilo. Predlagam, da to zahtevo zavrnemo in da glasujemo po uh, vrstnem redu, ki je predviden na glasovalnem seznamu. Uh, nihče ne želi omejiti pravice dostopa do interneta in to je vključeno tudi v kompromis, eh, o katerem smo se dolge mesece posvetovali tudi s češkim predsedstvom. Vse politične skupine so bile vključene v ta posvetovanja in prosim, da ostanemo pri predlaganem vrstnem redu in da se zavrne eh, zahteva liberalcev in zelenih, da se spremeni vrstni red. Hvala. Gospa Trautmann, kot poročevalka, želite besedo? Ja, gospa predsedujoča, hvala za besedo. Kot prvo pripomba na zahtevo po spremembi vrstnega reda glasovanja. Če kompromis, kot ga razumem, stoji na glasovalnem seznamu pred amandmaji političnih skupin, je to zato, ker gre vsebinsko dlje kot amandma 46 in eh, vsebuje določene določbe, ki se ne omejujo zgolj na omejevanje dostopa do eh, interneta, temveč vzključujejo tudi določbe, ki lahko kršijo pravice uporabnikov. Naj tudi povem kolegom, da je ta kompromisni predlog predlog k členu 1, ki zadeva področje uporabe tega akta in ima zato horizontalni pomen, medtem ko amantmaje skupin zadevajo člen 8, ta pa ureja cilje nacionalnih regulatornih organov. Tekom pogajanj o tem kompromisnem predlogu sem vse čas dobro, lojalno sodelovala z vsemi političnimi skupinami in zato jemljem na znanje dejstvo, gospod predsedujoča, da je ena od političnih skupin v tem trenutku umaknila svoje soglasje k temu kompromisnemu predlogu in kot poročevalka naj povem, da še naprej podpiram ta kompromisni predlog, prav tako podpiram amandma 46, ki sem ga podpirala prej. Naj tudi povem, da v takšnih pogojih, v kakršnih razpravljamo zdaj, bi bilo bolj modro, da se najprej odločimo o vrstnem redu, namesto da se o tem odločite zgolj vi, predsedujoča ali poročevalka. Bi pa dejala tole, zelo neposredno, kajti treba bo razumeti, kaj se zgodi, če pride do zamenjave vrstnega reda. Če pride do zamenjave vrstnega reda, ali pa če bo izglasovan amandma 46 s kvalificirano večino, potem, gospa predsedujoča, prosim tudi, da date na glasovanje kompromisni predlog, ki gre korak dlje kot amandma 46. Če amandma 46 ne bo prejel zahtevane kvalificirane večine, pa bomo glasovali o kompromisnem predlogu in na ta način bo naš zbor ustrezno tudi izrekel svojo voljo. Hvala lepa. slišala sem argumente različnih strani, zelo budno sem spremljala to, kar je dejala gospa poročevalka. Pred tem glasovanjem sem se posvetovala tudi s pristojnimi službami, prav tako sem zelo budno poslušala vaše, vaše argumente. Kot predsedujoči mi člen 152 poslovnika daje pooblastila za odločanje o vrstnem redu glasovanja. Zdi se mi, pa da je to vprašanje takšnega pomena, tako za ta zbor kot izven njega, da bi bilo vendarle ustrezno, da glasujemo najprej o prej podanih amandmajih. Proceduralno gledano, pa kolikor jaz razumem, predstavlja kompromisni predlog, ki je bil predlagan šele po glasovanju v odboru. Tako da vidim tako proceduralne, kakor tudi druge razloge za to, da zamenjamo vrstni red glasovanja. Zato zdaj dajem na glasovanje amandmaje 1, ustrezni del, kako tudi amandmaje 2, 5, 6 in 9 na glasovanje. Glasujemo poimensko. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. amendment 4, I put amendment... Glasujemo o amandmajih 4 in 8 in sicer poimensko. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. S tem je skupno stališče tudi potrjeno z izglasovanimi amandmaji. Naslednja točka, priporočilo za drugo obravnavo organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije in urad, gre za poročilo gospe Pilar del Castillo Vera. Na vrsti je amandma 1, glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. S tem je skupno stališče potrjeno z izglasovano spremembo. Gospod Trautmann. Gospa predsedujoča, prosila sem tudi, če bi lahko glasovali o kompromisnem predlogu, kajti to je bil predlog, ki je imel širšo veljavo kot amatma 46. Tega kompromisnega predloga niste dali na glasovanje brez kakršnega koli odgovora ali obrazložitve poročevalki. To obžalujem, eh, prav tako obžalujem, da niste sledili priporočilu poročevalke o glasovanju v tem zboru. Naj tudi povem, da obrazložim, kaj se je zgodilo. Če kateri koli del kompromisnega predloga ni sprejet, gre celoten svežen v spravni postopek. To je posledica današnjega glasovanja. Hvala, gospod Trautmann. Mislim, da ta zbor razume posledice svojega glasovanja. Hvala pa vseeno, da ste to izpostavili. Ne bi bilo primerno glasovati še o drugem kompromisnem predlogu in glasovanje je bilo več kot jasno. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospe Pleguezelos Aguilar, frekvenčni pasovi za mobilne komunikacije. Glasujemo o predlogu direktive. Najprej amandma 1. Kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Glasujemo o predlogu komisije s izglasovanjem amandmajem. Kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Osnutek zakonodajne resolucije. Glasujemo poemensko. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. Sprejeto. Naslednja točka. Poročilo Astrid Luling enako obravnavanje moških in žensk, ki opravljajo samostojno dejavnost. Najprej amandmaje pristojnega odbora. 21 amandmajev. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Amandma 9. Kdo je za? Proti? Štržani. Sprejeto. Amandma 20. Za? Proti? Zdržani. Prosim, če lahko preverimo. Preverjamo amandma 20. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 21. Kdo je za? Proti? Zdržani? Mislim, da bo tudi tokrat treba preveriti. Nekateri ne dvigujete ravno rok. Preverjamo elektronsko amandma 21. Ste vsi oddali svoj glas? Amandma 21. Konec glasovanja. sprejeto. Na vrsti je amandma 36. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Prav, preverimo, če tako želite. Elektronsko preverjamo amandma 36. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto amandma 13 in 39. Kdo je za? Proti? Stržani sprejeto. Gospa Luling kot poročevalka ima ustni amandma. Gospa predsedojoča, z gospodom Kočilovom, ki je bil poročevalec za mnenje Eh, odbora za zaposlovanje, sva se dogovorila, da v ta pomemben člen 6 vključiva naslednjo določbo. Če zakonodaja države članice ne predvideva obvezne vključenosti eh, samozaposlenih v eh, sistem socialnega zavarovanja, eh, je potrebno tudi družinske člane obvezno zavarovati. Če pa sam, samo zaposleni ni vključen v zavarovanje, pa ne moremo eh, tudi po njem zavarovanje družinskih članov eh, vključiti v obvezno zavarovanje na ta način. To je torej vsebina tega ustnega mandmaja, tudi v imenu gospoda Kočilova. Kakšno nasprotno mnenje? Kdo nasprotuje? 40 vas mora biti. Zdi se, da je 40 nasprotujočih glasov, zato ne bomo glasovali o vašem ustnem amandmaju. Glasujemo pa o amandmaju 14 po delih, štiri dele, najprej prvi del. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto glasujemo o drugem delu amandmaja 14. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del. Tretji del amandmaja 14. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. In še četrti del, glasujemo o četrtem delu amandmaja 14. Konec glasovanja, tudi sprejeto. Na vrsti je amandman 40. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. amandma 42 za, proti, zdržani, sprejeto. Lahko preverimo, če tako želite. Preverjamo elektronsko amandma 42, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 16. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverimo. Amandma 16 preverjamo elektronsko. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. amandma 46. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Amandma 17. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Zdaj glasujemo o predlogu komisije z izglasovanimi spremembami. Glasujemo poimensko. imensko ste vsi oddali svoj glas. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo še o osnutku zakonodajne resolucije, tudi poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke gospej Luling. Naslednja točka na dnevnem redu, poročilo Edith Estrela. Spodbojene izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delovk in delovk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo. Gospa Estrela, beseda je vaša. Eh, hvala lepa, gospa predsedujoča. Hotela sem vprašati pristojne službe, ali bi lahko upoštevali dejstvo, da je portugalska različica tista, ki velja slediti, kar zadeva ustreznost amandmajo. Prav tako prosim za spremembo vrstnega reda glasovanja, namreč, da bi o amandmaju 43 glasovali pred amandmajem 83 iz naslova doslednosti. Na zadnje naj še spomnim kolege, da ta direktiva, ki jo danes spreminjamo, predstavlja direktivo, ki je stara že 17 let in jo je nujno potrebno aktualizirati. Ta nova direktiva bo stopila v veljavo šele proti koncu naslednjega sklica parlamenta, tako da tukaj sprejemamo zakonodajo za prihodnost, ne za prihodnost sedanjost in najbližjo prihodnost, bolj nasplošno povedano pa glasujemo za dobrobit naših državljanov in uh, upamo, da bodo vsi ti naši državljani tudi glasovali na volitvah junija in uh, naj končam s tem, da priporočim to poročilo našemu zboru. Hvala lepa, gospa Luling. Gospa predsedujoča, glede na to, da so stvari takšne, kot so pri tem, poročilu imamo 89 amandmajev, to je pomenoma kaotično in glasovanje, ki bo zdaj potekalo, nam ne bo omogočilo objektivne razprave s svetom in komisijo. 89 amandmajev je so popolnoma nasprotujoči si in zato predlagam, da se to poročilo vrne v matični odbor kajti, kot je gospa Estrela sama dejala, imamo več kot dovolj časa. Gospa Luling, prosim, če mi samo poveste, ali to zahtevo podajate v imenu vaše politične skupine. Tako je, gospa predsedujoča. Nikoli ne stvorim ničesar, kar ne bi bilo v imenu naše politične skupine. Samo toliko, da bo jasno, da vem, kako obravnavati vašo zahtevo. Glede na to, da ste podali zahtevo za vrnitev poročila v matični odbor, bomo o tem razpravljali oziroma odločili prioritetno. Imamo še koga, ki bi rad podprl ta predlog? Ne? Imamo koga, ki želi spregovoriti proti temu predlogu? Dobro. Potem kar glasujemo. Kdo je za to, da se poročilo vrne v matični odbor? Zdi se, da je gospa Estrela želila besedo in kot poročevalka mislim, da mora imeti vendarle priložnost, da spregovori. Gospa predsedujoča. Nima smisla pošiljati to poročilo nazaj v matični odbor. O tem poročilu smo razpravljali z vsemi političnimi skupinami. Mislim, da večina ljudi v tem zboru to poročilo podpira, o tem smo razpravljali tudi s komisijo in svetom. Sveda obstajajo različna mnenja, to vem, ampak eh, žal je svet pod češkim predsedstvom obral zelo konservativen pristop, kar zadeva enakost nad spoloma. In zato bi prosila ta zbor, da glasuje za predloge v mojem poročilu, kajti na ta način bomo dali našim državljanom še boljši razlog za to, da glasujejo na volitvah. Hvala, gospa Estrela. Zdaj torej prehajamo na glasovanje o predlogu gospe Luling in skupine EPPED o vrnitvi poročila v matični odbor. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zdi se, da je sprejeto, ampak eh, lahko preverimo, če želite. preverjamo. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Jasno sprejeto. Poročilo se vrača v matični odbor. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo Gabriele Štauner, Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji. Amandma ena, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo o predlogu komisije za izglasovano spremembo. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo še o osnutku zakonodajne resolucije in sicer poimensko glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke poročevalki. Naslednja točka, poročilo gospoda Maldekisa, program za podporo oživitvi gospodarstva z dodelitvijo finančne pomoči skupnosti energetskim projektom. Najprej glasujemo o prvem svežnju amandmajev za, proti, zdržani sprejeto s tem drugi svežen amandmajo postane brezpredmeten. Naslednji amandma 13 in sicer poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 14. Poimensko. Glasujemo. Amandma 14. Ste vsi oddali svoj glas? konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj glasujemo o predlogu komisije z glasovanjem spremembami in sicer poimensko glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Gospod Böge ima ustni amandma k osnutku zakonodajne resolucije. Izvolite. Ja, vielen Dank, eh, Frau Präsidentin. Ja, najlepša hvala, gospa predsedujoča, zelo na hitro. Po dogovoru s poročevalcem eh, naj bi odstavke dva tri in pet zakonodajne resolucije spremenili in sicer besedilo. Äh, äh, potem tretji odstavek. The first sentence and then to continue records that any redeployment that would lead and so on in tako dalje. In potem če peti odstavek. But the legislative process has been completed after the financing of the program has been agreed. Dankeschön. Najlepša hvala. Hvala lepa. Kdo temu nasprotuje? Zdi se, da ne. Torej, s tem amandmajem glasujemo o osnutku zakonodajne resolucije in sicer poimensko začenjamo z glasovanjem. Ste vsi oddali glas? Konec glasovanja. sprejeto. Čestitke poročevalcu. Na vrsti pa je poročilo gospoda Karasa, finančni trg banke pridružene centralnim institucijam. Gospod Bulman. Gospa predsedujoča, to poročilo je bilo zelo sporno v več političnih skupinah. In da bi zagotovili pravično glasovanje, bi vas prosil, da mi date besedo pred glasovanjem o vodni izjavi 3, zato da bom lahko podal svoje stališče o vrstnem redu glasovanj. Yes. Boste dobili besedo. Svežen številka 1, torej ustrezni del prvega svežna, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto? predlog spremembe devetdeset s poimenskim glasovanjem glasujemo ste vsi glasovali konec glasovanja zavrnjeno Zdaj torej glasujemo o predlogih sprememb 88 in 93, ki sta identična, s poimenskim glasovanjem glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj prehajamo na predlog spremembe 81 s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Tudi to je zavrnjeno. Zdaj pa ustrezni del predloga spremembe 89. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Zdaj pa gospod Bolman. Gospa predsedujoča, gre za različne predstave o ureditvi temeljnega kapitala in predloge sprememb 81 in 82. Ta dva eh, sta bolj poglobljena, ker predvidevata bolj jasno in bolj podrobno definicijo temeljnega kapitala in zato eh, zahtevam, upam, da soglasjem kolegov, da najprej glasujemo o teh dveh predlogih sprememb in da šele potem glasujemo eh, o tretji eh, uvodni izjavi v predlogi spremembe 89. Eh, hkrati pa. Eh, zahtevam tudi poimensko glasovanje o predlogu spremembe 89. If we can deal with the order first. Torej, če najprej uredimo vrstni red, eh, gospod eh, Karas kot poročevalec, želite kaj pripomniti? Ja, rad bi podal svoje stališče, kajti že v razpravi smo jasno ugotovili, da so predlogi sprememb kompromis in uh, zato prosim, da ostanemo pri tem vrstnem redu. B, proti poemenskemu glasovanju pa nimamo govora. Ali kdo ugovarja zahtevi po poemenskem glasovanju? Ne. Dobro, očitno bomo potem ostali pri vrstnem redu. Torej, 86 eh, in 87 sta bila omaknjena, 89 eh, kdo je za. Eh, se upravičujem, poemensko glasovanje pravi predsedujoča. Torej, poemensko glasujemo o predlogu spremembe 89. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Zdaj pa predlog spremembe 83. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 84. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo o predlogu eh, komisije s premembami. Kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. In še o osnutku zakonodajne resolucije s poimenskim glasovanjem glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Čestitke gospodu Karasu. Naslednja točka je glasovanje o poročilu Hopenštejt o finančnih storitvah, računovodskem poročanju in reviziji. Prvi svežen, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Zdaj glasujemo o predlogu komisije s premembami, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto in še osnutek zakonodajne resolucije s poimenskim glasovanjem glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke poročevalcu. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo Vojčekovski zaščita živali pri usmrtitvi. Poročevalec želi besedo. Hvala, gospa predsedujoča. Dve kratki vprašanji tehnične narave, ampak vendarle pomembni. Prvič, imamo svežen predlogo sprememb, ki jih predlaga odbor Agri, med drugim je to tudi predlog spremembe 64. O tem predlogu bi morali uh, glasovati posebej, ker se ukvarja z vprašanjem uh, vzpostavitve nacionalnih referenčnih centrov, kar je zelo pomemben del celotne ureditve. Odbor Agri je predlagal, da se omakne zahteva po vzpostavitvi teh centrov in moje mnenje kot poročevalec je, da je to nasprotju splošno logiko celotne uredbe in zato predlagam, da o predlogu spremembe 64 glasujemo posebej. In pa še druga zadeva, prosim, bodite pozorni na predlog spremembe 28. Tu gre za uh, kontroverzno vprašanje um, obrednega klanja. Če boste glasovali za ta predlog spremembe, bomo odpravili možnost popolne prepovedi obrednega klanja na nacionalni ravni. Če boste glasovali proti predlogu sprememb 28, pa bomo ohranili eh, možnost te prepovedi. In pa še tretjič, bodite pozorni na predlog spremembe 85. Komisija je predlagala, da se skrajša čas prevoza eh, od eh, kmetij do klavnic na 24 ur. Če boste glasovali za ta predlog spremembe, bomo odpravili to skrajšanje časa za prevoz. Če pa boste glasovali proti, boste, bomo podprli predlog komisije, da skrajšamo čas za prevoz. Hvala, gospod predsedujoča. Hvala. E, torej, prva zadeva, zahtevali ste ločeno glasovanje o predlogu spremembe 64, to je izbris 17. člena ali kdo temu nasprotuje. Očitno. Eh, ja, potem bomo eh, še naprej bomo glasovali svežno, kot je bilo predvideno. Torej, eh, glas, predlogi sprememb odbora Agri, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Predlog spremembe dve s poimenskim glasovanjem glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog srembe je 15 s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog spremembe 20 s poimenskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu spremembe 20. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog srembe 21 s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog spremembe 28 s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog spremembe 37 s poimenskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu spremembe 37. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog spremembe 50 s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 51. Glasujemo poimensko o predlogu spremembe 51. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 52 s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 69. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 70. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 81. S poimenskim glasovanjem glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog spremembe 87 s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog spremembe 93 s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Zdaj pa prehajamo na predlog sremembe 98. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Predlog sremembe 122. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 119. Kdo je za? Proti? Zdržani? vzdržani s prijetom. Prelog strembe 27 s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Prelog strembe 100. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Bom preverila, če želite, torej elektronsko preverjamo predlog spremembe 100, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 99, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 101, kdo je za? Zavrnjeno proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 123, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjeno. 102, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 120, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjeno. Štiri, eh, 47. Dobro, bomo preverili predlog spremembe 120. Elektronsko preverjamo predlog spremembe 120. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Jasno sprejeto. Predlog sem 47. Kdo je za, prosim? proti, držani, zavrnjeno. 121, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. 124, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 103, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. 59 je brez predmeta. Zdaj prehajamo na 104. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Prejasnjeno je 75. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. 76. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. prvi del 105 je brezpredmeten. In zdaj prehajamo na ustrezni del 105, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 106, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 77, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto predlog spremembe 107. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 108. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 109. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 110. Za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 111. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 85. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Preverjamo predlog spremembe 85 z elektronskim glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. 125 je brez predmeta, zdaj prehajamo na 113. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 112. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. 114. Za? Proti? Zdržani? vzdržani, zavrnjeno. 115, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog sremlje 116, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predloge sremljem 117 in 118 skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zavrnjeno. Predlog spremembe 3 s poimenskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu spremembe 3. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog spremembe 4 s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. Sprijeto. Zdaj pa predlog komisije s spremembami. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. In še osnutek zakonodajne resolucije s pojmenskim glasovanjem. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. Čestitke poročevalcu. Zaključili smo z glasovanjem in prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. Naslednja točka je glasovanje o poročilu gospoda Silve Penede o socialni agendi. Glasujemo o 14. odstavku. 14. odstavek in besedo dajem gospodu Bushel Matthewsu. Hvala, gospa predsedujoča. Samo posem na kratko in upam, da um, mi bo najdžel oprostil ta ustni predlog spremembe v zadnjem trenutku. E, zadeva je občutljiva in povzroča težave v nekaterih e, jezikovnih različicah in mislim, da je dobro, da na koncu poskušamo izleči največ iz tega. Poročila predlagam, da 14. odstavek nadomestimo z odstavkom, ki ga je parlament že sprejel. To je tretji odstavek resolucije parlamenta z 11. marca 2009 o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 Gospod Andersen je prosil za besedo. Najlepša hvala. E, rad bi zastavil samo kratko vprašanje v zvezi s švedskim prevodom. Odstavka 3 in 37. Tukaj imamo e, prevod minimum income kot um, minimalna plača. V švečini sta minimum income in minimum learn dva različna pojma in eh, zato je potrebno švedsko različico popraviti. Dobro bomo preverili. Kar pa zadeva ustni predlog spremembe gospoda Bushel Matthewsa, očitno ni ugovorov in eh, glede na to glasujemo o 14. odstavku s to spremembo, kdo je za, proti, zdržani sprejeta. Zdaj pa 36. odstavek, kdo je za, proti, zdržani sprejeta. In še osnutek resolucije o celoti s poimenskim glasovanjem glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijetom. Naslednja točka je glasovanje o poročilu gospe Lambert o dejavnem vključevanju oseb izključenih z trga dela. Predlog spremembe ena, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe dve, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. lahko preverimo, če želite. Samo za, da bomo eh, prepričani. Torej, elektronsko preverjamo predlog spremembe 2, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. In zdaj še predlog resolucije s premembami s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Izjemoma, kolegi tisti, ki čakate, da bi podali svojo obrazložitev glasu, eh, veste, da je že zelo pozno in da smo že kar nekaj časa tukaj. Uh, Enako velja tudi za eh, naše tolmače. Veliko vas je zahtevalo obrazložitev glasov in do treh ne bi mogli končati. Zato sem sprejela odločitev, kot smo to storili že v preteklosti, da bo to obravnavano na koncu danes večer. So, da. Thank you. Eh, prosim samo eden izmed vas ker mislim da boste vsi povedali isto ja gospa predsedujoča vsi vemo kakšna so pravila takoj po glasovanju ima vsak poslanec pravico eh, dobiti 60 sekund za to, da obrazloži svoj glas. In vem, da so tolmači tukaj že zelo dolgo. In eh, predlagam kompromis, ki ga je sprejel vaš kolega eh, Vidal Kvadra, sprešnič, ko se je to zgodilo, da je vsak posameznik zaporedoma obrazložil vse, kar je imel obrazložiti, zato da je bil postopek hitrejši. Ja, smo razmislili o tem, te možnosti, ampak mislim, da je tokrat toliko ljudi, da to ne bi glasovalo in lahko boste podali svojo obrazložitev po svojem eh, glasovanju in to bo danes zvečer. In veste, da sem vedno vesela vaših prispevkov. Hvala.